E, na początek chciałem państwu na začetku bi vas rad obvestil, gospe in gospodje, o težavnih razmerah na Polskem, ki so povezane z dramatičnimi poplavami. Velik del države je v tem trenutku pod vodo in ogrožena so življenja. Rad bi izrazil našo podporo in solidarnost s Poljaki. Rad bi izrazil tudi sočutje vsem, ki so trpeli zaradi poplav. Na najbližšej sesiji parlamentu Evropejskega 16. Na naslednjem plenarnem zasedanju Evropskega parlamenta 16. junija bomo imeli razpravo na to temo. Prepričan sem, da se bo Evropska unija odzvala solidarnostno na zahtevo prošnjo Polske. Kar se podpore tiče, imamo Evropski sklad za solidarnost, ki je zelo pomemben za takšne razmere. Gospe in gospodje, danes zjutraj smo imeli sestane konference predsednikov. Pred desetimi minutami smo sestanek zaključili. Bolj podrobno smo se ukvarjali z organizacijo glasovanja o resolucijah glede strategije EU 2020. Zavedate se dejstva, da je ta strategija namenjena temu, da bi zagotovili delovna mesta in blagostanje za naše državljane. Prav tako bi naj zagotovili stabilnost za EU v naslednjih desetih letih. To bo ključna strategija za nadaljni razvoj EU, pa tudi za sodelovanje s sosednjimi državami, kajti močni smo lahko zunanje samo, če smo močni notranje. V luči te razprave med konferenco predsednikov smo slišali veliko argumentov. Nekateri so govorili uprit temu, da bi glasovali o resolucijah o EU 2020 danes, kajti želimo si imeti te resolucije kar se da hitro, da bi lahko potem razpravljali o tem z drugimi institucijami in da bi torej premišljali te pomembne strategije. Po drugi strani pa smo slišali argumente, da potrebujemo strategijo, ki jo bo sprejela velika večina, zato da bomo lahko učinkovito vplivali na razmere v Evropske unije. Zato potrebujemo zelo veliko večino. Imamo pa kar nekaj pomislekov glede tega, če bi nam danes uspelo zagotoviti takšno veliko večino. Moramo seveda zelo hitro sprejeti resolucijo, potrebujemo pa odločno resolucijo. V luči teh razprav s predsedniki političnih skupin sem se odločil, da predlagam, da odložimo glasovanje o strategiji EU 2020. To je v skladu s členom 140 našega poslovnika. Naj še enkrat ponovim, to je zelo pomembna odločitev. Zavedamo se, da resolucijo potrebujemo kar se da hitro, vendar pa potrebujemo resolucijo, ki bo naletela na zelo široko podporo. In za to gre v tem trenutku. Rad bi, da o tem glasujemo. Najprej se bomo odločali o možnosti prestavitve glasovanja o resoluciji EU 2020. Najprej bomo glasovali za preložitev in potem proti. Bi želel kdo spregovoriti v prid preložitvi glasovanja? Gospod Dol? Si, dovod. Hvala lepa, gospod predsednik, za vašo izjavo. Rad bi dejal, da so Mačari v enakih razmerah kot Poljaki, kar se poplav tiče, tako da so naše misli namenjene tudi. Maďarom. Podpiram to, kar ste dejali. V časih krize in recesije moramo delovati enotno demokratične sile. In v tem duhu sem predlagal na konferenci predsednikov pred tem zasedanjem, da vidim veliko različnih mnen, dvoumnosti in zato preložimo to odločitev na juni. Na konferenci predsednikov nisem dobil večine in takrat smo potem pripravili resolucijo. Jutri pa smo imeli razprave z različnimi političnimi skupinami in videli smo, da ni dovolj časa. Seveda je delo dobro pripravljeno podpredsedniki in tisti, ki so sodelovali pri tem, so dobro opravili svoje delo. Vendar pa menili smo, da bi bilo za podobo Evropskega parlamenta boljše, če bi to preložili na naslednje plenarno zasedanje. Kajti kriza se tudi junija še ne bo končala, dragi prijatelji. O tem smo se torej pogovarjali in strinjali smo se, da bodo voditelji velikih političnih skupin zahtevali preložitev na juni. Martin Šulc je dejal, da seveda potrebujem najprej večino v svoji skupini. Seveda, vsak to potrebuje. Tako da se včeraj nismo pogovarjali o predlogih sprememb in o resoluciji, zato ker se je skupina zauzela za preložitev. Seveda pa je potrebno pripraviti zelo odločno resolucijo. To je zelo pomembno za naše državljane. Tako da smo se odločili, da bi zahtevali preložitev za tri tedne v teh časih krize. Tako da bi resnično, odločno povedali našim državljanom, da smo odgovorni e, przeciwko tej propozycji. Proti temu predlogu. Gospod Schulz, prosim. Hvala lepa, gospod predsednik. Kolega Dol je na začetku opozoril na težavne razmere tudi na mačarskem. V veliko državah je tako tudi na Slovaškem. Tudi tam so prizadeti zaradi poplav. Ne glede na to, kje, na Mačarskem, na Polskem, na Slovaškem, seveda je naša solidarnost namenjena vsem državljanom in državljankam, ki so prizadeti. Gospod Josef Dol in vi sami ste situacijo opisali ste razmere na konferenci predsednikov včeraj in tudi danes. Kar se samega postopka tiče, nimam kaj dodati. Vendar pa v imenu kolege Biskija in Konbendita bi rad dejal, da danes do povdne vašega predloga na konferenci predsednikov nismo podprli, da bi preložili glasovanje, ker smo menili, da bi morali glasovati danes. Želimo si seveda široke podpore v tem parlamentu. Torej, izrečena, izrečena je bila želja, da si želimo široke večine za to resolucijo. To smo imeli konec februarja že zagotovljeno, kar se je zgodilo v zadnjih dneh. Pa ni postopkovni proces, gre za vsebinski. Nekaj je jasno, doživeli smo, da so tiste vsebine, kjer je vladal konsens februarja, prišlo do odklonov. In to seveda ne čudi zaradi težke krize. Imamo seveda različne recepte. Nekateri smatrajo nekatere recepte za dobre in potem imamo druge, ki so nekoliko drugačni, menimo, da so boljši. In seveda moramo sedaj biti odločni, vi imate jasno stališče, mi imamo jasno stališče, poskušali smo stališče poenotiti, to ni delovalo, vendar pa sedaj moramo poskušati najti večino za eno ali drugo stališče. Če bo večina za preložitev, potem že danes povem, da se bomo kot socialdemokrati seveda udeležili pogajanj naslednjih. Vendar pa izhodišče bo besedilo, ki smo ga pripravili skupaj s kolegi zelenih. Zato predsednik sem mnenja, da bi morali danes glasovati. Hvala lepa. Hvala lepa. Hvala lepa. Tako, prehajamo na glasovanje. Kdo je za predlog, da preložimo glasovanje v resoluciji 2020? Dziękuję. Hvala lepa.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 predlog je bil sprejet, tako da bomo preložili glasovanje o resoluciji 2020. Hvala lepa. Prav tako bi se rad zahvalil gospodu Dolu in gospodu Šulcu za to, da sta nas opozorila na dejstvo, da Imamo poplave tudi v drugih državah. Prav imate, seveda moramo našo solidarnost izreči vsem prizadetim državam in državljanom, gospod Březina. Gospod predsednik, samo pripomba. Vode, ki so poplavile Polsko, tečejo z Češke. In to je samo kot dodatek. Tudi Češka je